je pomisliti tudi na pravice žensk, spolno in reproduktivno zdravje in pravice povezane s tem. Poleg tega, poleg zdravja, ne smemo pozabiti niti na okoljska vprašanja. Le tako bomo zagotovili, da bo naš planet sploh doživel prihodnost. To potrebujemo, če želimo uh, uravnovešeno partnerstvo, ki bo odporno in ki, bo, ki se bo lahko borilo proti današnjim izzivom. Hvala lepa, gospod Agijo Sal, saliba ena minuta. Kotonojski sporazum je bil sprejet pred skoraj 20 leti. Nov partnerski sporazum mora biti ambiciozen in političen in takšno mora biti tudi soglasje med pogajalci. Treba se je osredotočiti na demokracijo, človekove pravice, gospodarsko rast, podnebne spremembe, izkoreninjanje revščine, mir in varnost, migracije in mobilnost. Poleg tega bi rad izpostavil še pomen krepitve parlamentarne razsežnosti prihodnjega sporazuma. S tem bomo zagotovili demokratično odgovornost na vseh ravneh. Ključno je, da bo skupna parlamentarna skupščina AKP-EU se še naprej sestajala dvakrat na leto v polnem plenarnem formatu in enkrat na leto v eni od treh regij. Prihodnji meseci bodo ključnega pomena, saj vstopamo v novo dobo naših odnosov z državami AKP. To bo omogočilo tudi nadaljni razvoj odnosov med celinami. Hvala lepa, gospa Ward, ena minuta partnerski sporazum med EU in AKP, znan kot kotonujski sporazum, je bil podpisan leta 2000, poteče pa februarja leta 2020. Pogajanja za naslednji sporazum še tečejo. Treba se je spomniti, zakaj je to partnerstvo tako pomembno. Spodbujal se je s tem politični dialog, krepili so se odnosi med nami in državami AKP, prek okvira za človekove pravice, demokracijo in pravno državo. S tem so se omogočile pomembne razprave glede vprašanj, kot je preprečevanje diskriminacije, eh, spolne identi eh, spolna identiteta in spolno izobraževanje. Zagotavljala se je tudi odgovornost eh, gospodarskih družb in boj proti utaji davkov. Treba je okrepiti naše odnose z državami AKP. Treba je okrepiti parlamentarno razsežnost prihodnjega sporazuma, tako da bomo zagotovili demokratično odgovornost na vseh ravneh in zagotovili legitimnost in prepoznavnost partnerstva. Prav tako je treba okrepiti vključenost civilne družbe in pokazati, da nov sporazum temelji na agendi 2030 z mehanizmom eh, medsebojnega pregleda. EU in AKP sta kolektivno gledano močan glas na mednarodnem odru in s tem se lahko spopademo z novimi izzivi. Partnerski sporazum mora to odražati. Hvala lepa. Zdaj na vrsti postopa Catch the Eye. Dva poslanca bi se želela oglasiti. Najprej gospod Juan Fernando López Aguilar. Komisar Mimica, čestitam vam. Verjetno ste danes eh, zadnjič v Evropskem parlamentu. Mislim, da ste storili Kar veliko, ko gre za sklepanje novega sporazuma med Evropsko unijo in AKP, gre za 87 držav. Predvsem pa se mi zdi, da smo veliko storili na področju parlamentarne diplomacije. Tu gre za neke vrste usporedni dialog, ki ga vodimo in v okviru katerega podarjamo, kako pomembna je vloga Evropske unije tudi pri zagotavljanju podpore in humanitarne pomoči. Nikakor nismo želeli tega uporabljati kot nek prikrit instrument, s katerim smo želeli siliti karkoli v zameno na področju nadzora migracij. Mi smo želeli s temi instrumenti spodbujati človekove pravice, integracijo, pravno državo, vključevanje, boj proti vsem oblikam diskriminacije. Želeli smo tudi okrepiti vlogo žensk v Ah. KP državah. Te države se med seboj zelo razlikujejo. Ampak Afrika je gigant

Podpora in sodelovanje parlamenta v tem procesu sta bistvenega pomena. Gotov sem, da bo parlament še vnaprej zagotavljal močno parlamentarno razsežnost in da bo prispeval k temu, da se bo Evropska unija še naprej borila za naše vrednote v partnerstvu z državami AKP. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar. Zdaj pa še v imenu sveta, gospa Tuporajna, izvolite. Spoštovana gospa predsedujoča, poslance in posl poslanci in poslanke, gospe in gospodje. Postkotonojski sporazum še vedno ostaja eden izmed eh, glavnih prioritetnih dosjejev za svet. To vam zagotavljam. Hvala komisarju Mimici za veliko predanost temu delu. Evropska unija pozdravlja zaveze držav AKP za izvajanje agende 2030 in pariškega sporazuma. Prav tako se bo partnerstvo prilagodilo spremenjavčemu se globalnemu kontekstu, novim izzivom in tudi priložnostim, ki so pred nami. Menimo, da, bo, da mora ta agenda 2030 in pariški sporazum olajšati uh, soglasje glede sporazuma, tudi pri najtežavnejših temah. Naše predsedstvo bo še naprej natančno spremljalo pogajanja, zagotovili pa bomo, da bo svet prispeval k napredku tega tako pomembnega dosjeja. Hvala lepa, gospe in gospodje, za vaše pomembne in koristne pripombe. Hvala, gospa ministrica. Razprava je s tem končana. Glasovanje o tej resoluciji bo potekalo jutri. Zasedanje se nadaljuje jutri, 28. novembra, pričnemo ob 9. do 12.30, potem pa bo pohodanska seja se pričela ob 3. Dnevni red lahko najdete na spletni strani parlamenta. Razprava oziroma seja je s tem končana, lahko noč vsem.